izvolite. Gospod predsedujoči. Veo que podemos decir colegas, porque hasta hace un momento. Mislim, da lahko govorimo o kolegih v množini. Do pred kratkim je bil tu samo en kolega, sedaj pa jih je že nekaj več s tem. Uh, Začenjam našo večerno razpravo. Najprej obravnavamo poročilo kolege Čibija o zahtevah za okoljsko primerno